govor, ki se nanaša na skupno načrtovanje raziskav za boj proti nevrodegenerativnim boleznim, zlasti Alzheimerjevi bolezni. Poročevalec je gospod Herbert Royal, vendar um, nekoliko kasni. Sporočil nam je, da bo nekoliko pozan, zato bi predlagal, da najprej slišimo gospod gospo Grostet, potem pa bom dal besedo svetu. Gospa Grostet, izvolite. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede na to, da gospoda Rojla žal ni, bi vas spomnila, kakšno vprašanje smo, eh, vprašanje smo zastavili komisiji na podlagi 165. člena pogodbe. Svet je sprejel priporočilo o ukrepih za boj proti nevrodegenerativnim boleznim in eh, parlament uh, mora tukaj biti posvetovan. Naše vprašanje je, ali namerava svet za konkurenčno sprejeti sklep o tem vprašanju 3. decembra 2009. Ali bo svet upošteval tudi mnenje parlamenta, ko bo pripravil ta sklep, glede na to, da je parlament. Uh, institucija, ki je posvetovana in ali lahko svet potrdi svoje mnenje, da bodo takšne pobude načeloma v prihodnje sprejete na podlagi iste pravne podlage. Rada bi vas spomnila, da smo pripravili osnutek resolucije, ki jo podpirajo vse politične skupine in to je pomemben predlog, saj določa oziroma opisuje, kaj je na kocki glede na staranje prebivalstva. Imamo 7 milijonov obolelih za Alzheimerjevo boleznjo in ta številka naj bi se po napovedih podvojila v naslednjih um, letih, zato, naslednjih 20 letih. Zato je zelo pomembno, da sodelujemo na tem področju, da bi znižali stroške zdravljenja teh bolezni in da bi lahko pripomogli k dostojanstvenemu življenju obolelih za to boleznjo. Gre za socialen problem, ki je prizadel vso Evropo, zato potrebujemo koordinirano ukrepanje, tako da bi bila preventiva, diagnoza in zdravljenje, ki se nudijo obolelim, večji. Podpreti moramo raziskave, naložbe v sektor, ki skuša zdraviti te bolezni Eh, raziskave so v Evropi preveč razdrobljene, prav tako pa mora povečati število zasebno javnih partnerstv. Primeri inovativnih zdravstvenih eh, oziroma zdravljen iz februarja lanskega leta ne smejo ostati izolirani, na njih moramo graditi. Čas se nam iz tega raziskave kažejo, da že obstajajo indikatori za zgodnjo diagnozo, da obstajajo možnosti zgodne dialoze, tako da moramo nekako zagotoviti zdravje v, v naši Evropi in ustaviti znake teh bolezni. Hvala. Zdaj pa za pet minut. Najprej gospa ministrica Malmström. Najlepša hvala gospod predsedujoči gospe in gospodje predlog oziroma priporočilo sveta o ukrepih za boj proti nevrodegenerativnim boleznim zlasti Alzheimerjevi bolezni je bil sprejet 22. julija letos. Temelji na 165. člen pogodbe, ki se nanaša na uh, usklajevanje dejavnosti skupnosti in držav članic, ko gre za raziskave, da bi zagotovili boljšo kombinacijo in kombiniranje dela, ki se odvija. 165. člen in cilji pobude za skupno programiranje so se časovno ujeli in glede na politično zavezo držav članic lahko dejansko spišemo skupni program na tem področju. Naš cilj je seveda, da bi izboljšali učinkovitost uh, financiranja na tem področju in mislim, da 165. člen ne daje svetu možnosti, da bi ukrepal. Komisiji daje možnost, da promovira sodelovanje med politikami in državami članicami drugih priložnosti pogodba ne vključuje za predlaganje pobud o skupnem načrtovanju raziskav in seveda obstaja v svetu zelo močna zaveza vseh držav članic, da bi skupaj načrtovali te raziskave in da bi se borili proti takšnim boleznim, kot je Alzheimerjeva bolezen in to čim prej. Svet naj bi sprejel sklepe o tem skupnem načrtovanju na podlagi besedila, ki ga je predlagala komisija. Zavedam se, da parlament daje veliko, um, posveča veliko pozornosti skupnemu načrtovanju raziskav. Pozvali ste komisijo in svetu, da bi to postal zelo pomemben del boja za javno zdravje. Seveda dobro poznate predlog komisije in je, to je del tega predloga. Zagotoviti moramo, da bo predsedstvo upoštevalo to mnenje parlamenta, ko bomo sprejeli naše eh, odločitve 3. decembra na svetu za konkurenčnost. Ko gre za morebitne prihodnje pobude o skupnem načrtovanju raziskav, se svet strinja s parlamentom, da bi morali imeti skupen pristop eh, pri potrjevanju teh eh, raziskav pod naslovom raziskave, vendar pa imamo trenutno zdaj na voljo le to možnost, da sprememo sklepe sveta o vsaki posamezni pobudi. Zdaj druge pravne podlage za to žal nimamo. Najlepša hvala, gospa ministrica. Sedaj pa govorniki posameznih političnih skupin. Najprej gospa Antonesko, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Švedsko predsedstvo želi decembra sprejeti sklepe za boj proti nevrodegenerativnim boleznim, ne da bi počakalo na mnenje parlamenta. Bila sem poročevalka za mnenje o tem dosijaju in podpiram resolucijo, ki bi podprla stališče parlamenta pri boju proti nevrodegenerativnim boleznim, zlasti Alzheimerjevi bolezni. Nevrodegenerativne bolezni so velik zdravstveni problem Evrope in standard življenja v naprednih državah je privedel do daljšega, do daljšega življenja. Zato se soočamo s tem problemom v večji meri. Tukaj moramo upoštevati vpliv te bolezni na negovalce tistih, ki so zboleli. Gre za problem, ki pravzaprav daje vse zdravstvene sisteme na preskušnjo. Ti se morajo soočiti z vse večjim številom bolnikov. Predlog komisije se osredotoča na vidike, ki se nanašajo na raziskave. In resolucija, ki jo predlagamo mi, poudarja tako raziskave, kot tudi način, kako bi raziskave izboljšale trenutni položaj. Zato pozivam vse, da bi se osredotočili tako na znanstvene raziskave, kot tudi na to, kako se ta, te raziskave odražajo na ravni nege, ki, jih, uh, ki so deležni bolniki. Ta dosje je zelo pomemben. Gre za pilotni projekt skupnega načrtovanja raziskav. Zato je pomembno, da se upošteva mnenje parlamenta ko bo svet sprejemal svoje sklepe. Rada bi vas opomnila na člen 182 Lizbonske pogodbe, ki zagotavlja pravno podlago za to. Hvala lepa, sedaj pa gospa Toja Patrice za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pobuda, ki naj bi jo sprijeli, je pomembna iz dveh razlogov. Prvič, raziskave ki zadevajo neurodegerativne bolezni, drugič pa gre za modalitete programiranja na področju raziskav. Seveda bi nam bilo ljubše in to je bilo tudi že povedano, če bi parlament lahko bolj konkretno sodeloval pri pilotnem projektu. Vendar pa želimo, da se v vsakem primerju upošteva naše mnenje in da se za v prihodne razjasni pravna podlaga za to, da bo parlament lahko bolj polnopravno sodeloval na področju raziskav. Sedaj moramo ukrepati z ustreznimi sredstvi in viri za to, da bi omejili Alzheimerjevo, Parkinsonovo in druge bolezni, ki bodo verjetno porasle glede na staranje prebivalstva. Zahtevamo, da se osredotočimo na široko zastavljene študije, analize in pripravo zdravil bistvene so raziskave glede biomarkerjev, glede asimptomatske faze, glede raziskav zdravil in tudi modelov za zdravljene in modele ustreznih storitev. Tukaj bi rada povedala eno samo stvar. Nikakor ne smemo pozabiti na osebnost bolnikov, na katera se včasih pozablja in ne smemo pozabiti na sorodnike in prijatelje. Menimo, da je povezovanje zelo potrebno, ker s tem zadostimo temeljnemu pogoju, namreč koncentracija sredstev in virov ter preprečevanje podvajanja. Le na ta način bomo lahko zagotovili ustrezne rezultate takih raziskav. Na drugih področjih sveta so združili zasebna in javna sredstva, vlaga se na desetine milijonov evrov in če vemo to, potem vidimo, koliko dela je še pred nami. Potrebujemo konvergenčnost pri naših projektih, potrebujemo sodelovanje med državami in Evropo, potrebujemo skupne projekte, javna in zasebna sredstva. Ne smemo pa zanemariti mednarodnega okvira, ki nam omogoča povezovanje z mednarodnimi akterji. Hvala lepa. Za eno minuto gospod Jorgo Čacimarkakis. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa predsedujoča svetu. Danes govorimo o predlogu resolucije glede novih degenerativnih bolezni. To naj bi pravzaprav postala direktiva in prav bi bilo, če bi obravnavali direktivo. Bolezni, kot so Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, vse to je bilo zajeto v besedilu in to predstavlja veliki ziv za Evropo. Na dolgi rok bodo stroški porasli in tudi veliko je še treba raziskati. Žal je veliko podvajen, veliko je birokracije in zato želimo za tem predlogom pravzaprav premostiti to razdrobljenost. Skupina GUE je dala predlog, da bi rezultate raziskav dali na voljo široki javnosti. Zdi se mi, da je predlog neustrezno formuliran, prosim, da bi to preformulirali. In dobro bi se mi zdelo, če bi komisija, pa tudi svet, razrešili vprašanje tudi patentov na področju farmacevskih izdelkov, biozdravil in tako dalje. Vsekakor pa naša politična skupina podpira ta predlog. Hvala. Hvala lepa. Za eno minuto Filip Lamberts. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj povem, da sem sicer nekoliko razočaran, vendar pa sem zadovoljen, da kljub semu napredujemo. Zdaj ni čas za medinstitucionalni razkol. Veseli me, da je svet pripravljen narediti kako potezo. Veseli me, da bo svet sprejel tudi ideje, ki jih najdemo v resoluciji, o kateri bomo glasovali jutri. Želim povdariti potrebo po ustreznem ravnovesju, podobno kot prilajšanju in prilagajanju podnebnim posledicam. Treba je razumeti, kateri so dejavniki teh bolezni, da jih bomo lahko preprečevali. To je najbolj učinkovit način, pa tudi najbolj stroškovno učinkovit način boja proti boleznim. Ali je ta pobuda za skupno načrtovanje dovolj? Ne pravim, da mora to postati norma, ampak dejstvo je, da v velikih podjetjih potrebujemo ne samo prostovoljno sodelovanje, ampak zahtevo po sodelovanju, da bodo tudi države članice sodelovali. Drugo pa je vprašanje finančnih prioritet. Tu se moramo najprej vprašati, ali potrošimo dovolj denarja za to vrstne bolezni. Menimo, da ne in zato bi radi močno spodbudili, da bi morda vzeli od nekaterih večjih programov nekaj denarja in da bi ta denar od programov, ki bodo morda prinesli koristi šele čez šest let, da bi ta denar prenesli na to področje, kjer ga resnično potrebujemo. Hvala lepa. Besedo ima gospa Matijas. Eno minuto. E, Hvala lepa. Zelo pomembno se mi zdi, da obravnavamo predvsem politično vprašanje, ki se nanaša na skupno načrtovanje na področju raziskav. Pri Alzheimerjevi bolezni in njenem raziskovanju je treba pravila spremeniti. Mislim, da smo sedaj dobili resolucijo in kot poslanci smo sedaj postali samo nekakšni svetovalci, ampak zanima me, ali boste vsaj upoštevali te naše nasvete. Namreč Pri teh načrtih gre tudi za politične odločitve, ne zgolj tehnične. In ravno zato je treba prisluhniti pozivom parlamenta. Obstajajo politične prioritete in to pomeni, da potrebujemo preglednost in demokratičnost. Tisto, kar se je dogajalo pri teh odločitvah, je nekaj, kar se ne sme ponoviti nikoli več. In če bi do tega prišlo, potem je treba vsaj pravočasno povedati, kaj se dogaja in treba je tudi upoštevati mnenje parlamenta. Hvala lepa. Naslednja gospa Doc. Minuta. Hvala lepa. Na severnem Irskem imamo trenutno 16 tisoč ljudi, ki trpijo v mojem volinem okraju za demenco. In pozdravili bodo proaktivni pristop za boj proti tej bolezni, ki je lahko tako nevarna tako za bolnike kot za družine. Mislim, da je dobro imeti sodelovanje med državami na evropski ravni na tem področju in mislim, da lahko ta pristop prinese nova spoznanja in s časoma upajmo tudi boljše zdravljenje in zdravila. V Združenem kraljestvu imamo v tem trenutku več kot 400 tisoč ljudi, ki trpijo za Alzheimerjem. To je. Ta številka bo zrasla verjetno na tri četrtine milijona do leta 2025. Zato je potrebno nekaj storiti, da bi izboljšali preventivo, zdravljanje in prepoznavanje bolezni in storiti tudi kaj za družine. Za družine, ki morajo skrbeti za bolnike. Usklajen pristop in deljenje bremen je ključnega pomena, če bomo seveda spoštovali svetost človeškega življenja v vseh oblikah. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljni govorniki. Kot prvi, gospa Karvaljo, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Če se gledamo pobude na evropski ravni, kar se boja proti Alzheimerjevi in Parkinsonovi bolezni tiče, imajo seveda države članice pristojnost na tem področju, vendar pa potrebno je imeti pomoč tudi na evropski ravni, tako da bomo imeli boljše usklajevanje, kar se znanstvenih raziskav na tem področju tiče. Prav tako se moramo raz izogniti razdrobitvi na tem področju skupne raziskave so dobrodošel instrument za to, da bi se izognili razdrobitvi na evropski ravni in da bomo lahko med državami, članicami se boljše usklajevali, tudi med zdravstvenimi sistemi. Ta skupni program bo temeljnega pomena za nadaljne raziskave v Evropski uniji. Evropski raziskovalni prostor bo v središču Lizbonske pogodbe in raziskovalne politike, vendar pa imam nekaj pomislekov, kar se izvajanja tega skupnega programa tiče. Glede na birokratsko zapletenost, ki jo bo povzročil. Tako da se sprašujem, kako bi lahko tukaj dosegli ekonomijo obsega in ne širili birokracije, tako da bi lahko nagrajevali odličnost za raziskave in bi imeli raziskave tudi na evropskem področju, ki je zelo pomembno na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja gospa Childers, minuto. Uh, gospa predsedujoča, 30 let sem delala na področju zdravstva in zdelo se mi je čudno, da parlament naj ne bi bil posvetovan, kar se predloga komisije tiče, vendar pa iti moramo naprej. Ko se prebivalstvo Evrope stara, bodo tudi posledice Alzheimerjeve bolezni vedno hujše. Številka bo rasla z 35 milijonov na več 100 milijonov do leta 2050. Veliko ljudi, ki jih prizadane poleg bolnika, so prizadeti zaradi te bolezni. Veliko imamo skrbnikov, naprimer tudi na Irskem. In ta bolezen je imenovana tudi družinska bolezen, ker pomeni to, kronično bolezen za tiste, ki spremljajo bolnike, ki počasi umirajo. Moramo se boriti proti Alzheimerjevi bolezni in vloga parlamenta mora biti pomembna. Vsaka nova usmeritev Evropske unije mora upoštevati Evropski parlament in edinstven glas na tem področju. Morali bi pomagati ne samo bolnikom, temveč tudi tistim, ki skrbijo za njih, da bi jim izboljšali kakovo življenje. Hvala lepa. Sedaj pa postopek catch the eye pritegnite pozornost predsedujoče, kar nekaj se vas je javilo k besedi. Najprej gospa McGuinness, minuto. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Usklajevanje raziskav na tem področju je resnično pomembno. In ne gre samo za Alzheimerjevo bolezen. Neurodegenerativne bolezni zajemajo veliko različnih bolezni. In parlament ima pomembno vlogo pri tem, ko se bomo odločili, kako bomo dopotekale raziskave. Naj omenim tekoče razprave med svetom in parlamentom o dobrem počutju živali, ki jih uporabljajo v znanstvene namene za testiranje. In upam, zaradi poročevalca in zaradi smeri pogovorov, da bomo dovoljevali potrebne raziskave in da bomo uporabljali živale na način, ki bo bolj živalim prijazen, kot je do sedaj. Kajti raziskave na tem področju potrebujemo zato, da bi postorili to, o čemer ste govorili, da bi preprečili in zdravili ljudi, ki so žal bolni, morda bomo tudi mi, ki so torej prizadeti zaradi te bolezni. Upajmo, da bomo dosegli zgodni dogovor v drugi obravnavi in morda nismo imeli veliko za prispevati pri tem predlogu. Mislim pa, da bomo imeli potem več za prispevati v tekočih raziskavah. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Sonik, minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vprašanje boja proti bolezni je že bilo izpostavljeno. To je bilo med francoskim predsedstvom in mislim, da moramo biti s tem zadovoljni. Takrat smo dejali, da bi pri tem vprašanju morali izvajati ukrepe na evropski ravni. Želeli bi si, da bi tudi druga predsedstva se tega vprašanja lotile z enako resnostjo. Vemo, da to zadeva milijone ljudi, tudi družine, ki trpijo zaradi bolnikov in z njimi. Ko se srečujemo z našimi voljivci, nas sprašujejo, kakšen je prispevek Evropske unije na tem področju ali nasplošno, zakaj smo in zakaj smo odgovorni, potem moramo predstaviti taka vprašanja, da bi podali boljšo podobo in pomen Evropske unije. To je potrebno. Skupen boj proti tem boleznim, to mora biti prednostna naloga vseh inštitucij. Next. Hvala lepa. Naslednji gospod Šuntis, minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Boj proti nevrodegenerativnim boleznim in pa proti Alzheimerjevi bolezni je zelo pomemben, zato je pomembno, da poskrbimo za koordinacijo med različnimi državami članicami Evropske unije. Na ta način bomo lahko določili, kateri so vzroki za nastanek te bolezni in poskrbeli za boljšo preventivo. Hkrati pa bomo lahko zagotovili tudi boljšo oskrbo za bolne njihove družine in svojce. Torej, več moramo vložiti v preventivo. Potrebno je opogumiti države članice, da vzpostavijo centre za opazovanje bolnih in za pomoč eh, njihovim svojcem na ta način bomo lahko omogočili udeležbo vseh držav članic pri raziskavah. V svetu je bil dosežen sporazum, ki pa mora upoštevati tudi mednarodne norme, rezultati pa bodo potem tudi objavljeni na mednarodni ravni. Hvala lepa. Še dva govornika, gospa Nikivjenčute. Minuto, prosim. Eh, eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Resnično menim, da je velikega pomena danes, da kolikor se le da pozornosti namenimo raziskavam, tako da bi lahko pomagali ljudem, ki trpijo zaradi posledic Alzheimerjeve bolezni. Evropska unija mora pomagati, ker same države članice ne morejo storiti dovolj. Zdravstveni sistemi po državah so zelo različni, tudi viri so različni in zato je naša podpora svojcem tistih, ki trpijo za Alzheimerjem, tudi zelo raznolika. Tako da moramo pomagati tem ljudem, najti moramo sredstva za to in moramo tudi usklejevati naša prizadevanja. Storiti moramo vse, da bi zagotovili ustrezno financiranje za raziskave, ki bi resnično lahko pomagalo ljudem. Reul, minuto. Äh, Hvala lepa, gospod predsedojoča, tudi sam bom kratek. V veliko prispevkih smo že slišali potrebo po usklajevanju. To je bolezen, ki, za katero boli, zboleva veliko ljudi in potrebno je usklajevati prizadevanja med državami članicami. Zato je to prava, smiselna pot. Škoda pa je, da imamo težave zaradi postopka, da bi vključili v to tudi parlament, da se je to zgodilo v zadnjem trenutku z resolucijo. Zato mi je žal, vendar pa, če bomo dosegli dober rezultat, je to tisto, kar je pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa. To so bili govorniki po postopku CatchDI, pritegnite pozornost predsedoče, sedaj pa ima besedo svet, prosim. Hvala lepa. Alzheimerjeva bolezen in druge podobne bolezni so grozljive. Tisti, ki so doživeli, da je bil njihov svojec bolan, da je trpel zaradi te bolezni, lahko vidijo, kaj se z njim dogaja in si seveda želijo, da bi imeli več raziskav na tem področju. Naše znanje in raziskave po Evropi moramo bolje usklejevati. Evropski pilotni projekt namenja pozornost najboljšim strokovnjakom po Evropi, ki bi jih zajeli v raziskave glede Alzheimerjeve in ostalih nevrodegenerativnih bolezni. Med Francijo, Švedsko in Češko že obstaja sodelovanje in prepoznali smo pomen Alzheimerjeve bolezni, kar se zdravstva tiče. Francosko predsedstvo je imelo priredilo zelo pomembno konferenco in septembra je tudi švedsko predsedstvo imelo konferenco na temo dostojanstveno staranje. Kot sem že dejala, bi svet želel sprejeti zaključke 3. decembra na to temo. In upoštevali bomo seveda tudi resolucijo, o kateri boste jutri glasovali. Vprašanje Alzheimerjeve bolezni bo gotovo vedno znova se pojavljalo v okviru raziskav. Hvala lepa, da ste se lotili tega pomembnega vprašanja. Hvala lepa. Razprava na to temo je zaključena. Glasovali pa bomo jutri. Tako. Sedaj pa prehajamo na enominutne govore po členu 150 poslovnika Evropskega parlamenta. Že vnaprej bi rada povedala, da imamo več, veliko več tem, kot imamo časa na razpolago.